Imamo vprašanje za ustni odgovor, ki zadeva boj proti trgovini ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje v Evropski uniji. Besedo kot avtorici predajam gospeje Koraca Bilc za dve minuti. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod predsednik, komisar. Sedaj, ko govorimo na deset tisoče uh, žensk in, mm, in deklet je seksualno zlorabljenih v Evropo. In zato prosim, da združimo naše moči v vseh političnih skupinah, zato da bi zaključili te, to tragedijo. Danes smo združeni in pritiskamo na države članice, da naredijo več, hitreje in bolje za to, da bi uh, končali to trgovino. Ko sem sama obiskala centr v Siciliji, sprejemni centr v Siciliji, so mi zdravniki rekli, pogledajte tukaj, niti ene same ženske ali dekleta ni v tem centru, ki ne bi bil, bilo posiljeno na svoje poti v Evropo. In njihove zgodbe so uh, grozljive, lahko jih eh, preberete na njihovih telesih. Gospod predsedujoči, potrebujemo direktivo proti trgovini ženskami in dekleti, ki jo bodo izvajale vse države članice. Trgovina je zelo dobičkono, dobičkonosna um, početje na račun žensk in deklet. Zato pozivamo države članice, da, um, da se borijo za to, da bi bili kaznovani in da se zdelujejo z Europolem in Eurotrastem in s tretjimi državami, za to, da bi bili tih otapci postavljeni pred, uh, pred sodišča in uh, da bi se borili tudi proti spletni prostitucijami, zato da bi spremljali denar in da bi zasegli denar kriminalnim organizacijam in dosegli zaupanje pri žrtvam, da bi jim nudili psihološko podporo in dostop do pravih zdravstvenih uh, storitev. Zato seveda potrebujemo tudi finančna sredstva in koordinatorja. Zagotoviti moramo, da države članice iz izvajajo direktivo o žrtvah. To, kar se dogaja v Libiji, je povsem nesprejemljivo za te čase. Tukaj gre za novo suženstvo. Države članice se morajo spopasti z Libijo in z eh, tihotapskimi poti od Balkanov do zahodne, eh, do Evrope in eh, na vsem tem področju ne bi smelo biti prostora za tiho tapljanje. Gospod predsedujoči, želela bi končati, saj sem avtorica tega besedila. Eh, pozdravljamo prizadevanje komisije, ampak še enkrat želimo novo strategijo za boj proti um, tihotapljenju skupaj z ELS in še naprej bom predana nični toleranci proti tihotapljenju. ELS je bil tukaj in že leta 2011 smo hoteli to direktivo in ravno tako uh, smo bili leta 2013 in danes smo tukaj in napočil je čas, da uh, besede postanejo meso. Hvala, gospod predsedojoči. Hvala, kolegica. Ampak eh, želim povedati, da imate dve minuti časa, tudi če ste avtorica tega besedila. Sedaj pa ima besedo gospa Garcia Perez za dve minuti. Irače, izvolite. Hvala. Gospod predsedujoči Evrope 21. v Evropi 21. stoletja imamo spolno zlorablje. Ravno v tej razviti Evropi imamo ženske, ki so zlorabljene. Več kot pol milijona žensk in od in deklet eh, prečka naše meje s pomočjo raznih mafijskih skupin. Mi jim, vsem tem ženskam lahko mm, postavimo ozra, eh, obraz, lahko vidimo njihove obraze in um, eh, mm, gr- njihovi člani njihovih družin in grozijo, da jih bodo ubili in one morajo um, si sposoditi denar za to, da pridejo v Evropa in to morajo odplačati za delom v bordelih. Uh, in klijenti plačujejo in ta denar potem konča v žepih tihotapcev. Torej denar strank konča v žepih kli strank. Zakaj to pravim? Zaradi tega, ker nekateri namenom ali nenamenom Oziroma pravijo, da problem prostitucije, da gre tukaj za svobodno izbiro žensk, ki lahko svojim življenjem naredijo, kar želijo. Mislim, da je napočil čas, da povemo, da če ni strank, potem ne bi bilo barab s polnimi žepi. In potem poleg tega moramo govoriti tudi o zlorabi delavcev. Um, ELS je uh, septembra šel, se odpravil na Sicilijo, v Raguzo, da in obiskali so um, kmetije, kjer delajo večinoma romunke. Delajo od jutra do večera in dobijo, plačene so manj kot 3 evre na dan. Uh, imamo ženske, ki so spolno zlorabljene, ki so delovno zlorabljene, vse pa imajo skupni imenovalec. To so krhke ženske, ki trbijo. Evropska komisija, države članice morajo izvajati strategijo proti tihotapljenju žensk in deklet. Nujno moramo, eh, mora ta zakon dobiti sredstva. To je naša odgovornost in naša dožnost. Mi moramo prijaviti in govoriti v imenu teh žensk in pri tem ni opravičil. Hvala. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Gerike za dve, gospod Gerike za dve minuti. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči komisar. Spoštovane kolegice in kolegi. Številke so grozljive, res je. Po Evropski uniji imamo vsako leto več kot 16 tisoč odkritih eh, žrtev trgovine z ljudmi. Večina je žensk in uh, deklet in to, številka v senci pa je še štirikrat višja. Nažalost moramo reči, da nimamo zanesljivih številk o trgovini z ljudmi in teh tudi nikoli ne bo. Vendar pa nam to ne sme prepričati, da ne bi storili vsega, da bi se borili proti trgovini z ljudmi, prisilni prostituciji, zlorabi otrok in nezakoniti trgovini z organi. Vsaka žrtev je ena žrtev preveč ljudje, ki silijo druge ljudi, da delajo v nedostojnih pogojih po vsem svetu, grozno. Tudi v, Evropi se, v sredini Evrope se odvija prisilno delo, največkrat skrito, ne le v prostitucijah, tudi v gradiščih, restauracijah, v negovalnih eh, institucijah, pa tudi v, v proizvodi mesa. Tam se eh, grozi ljudem bodimo si na jasnem, nikar se ne slepimo. Več kot 90 odstotkov prostitutk v Evropi uh, in klubi počnejo to, uh, počnejo to uh, neprostovoljno. So žrtve kriminalnega nasilja. Ljudje, ki so prišle v Evropo v upanju, da bodo vsak mesec lahko domov pošiljale denar, da bi s tem nahranile svoje otroke. Uh, in odzvati se moramo na to kaznivo nasilje. Ničelna toleranca. Tukaj potrebujemo norveški model proti prisilni prostituciji, potrebujemo sodelovanje varnostnih organov v Evropi proti trgovini z ljudmi, potrebujemo evropski sistem iskanja pogrešenih otrok. Skratka, potrebujemo dejavno ukrepanje, koordinirano ukrepanje in ničelno toleranco do vsakršne trgovine z ljudmi in to zdaj, ne jutri. E Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Mlinar za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolege. Več mobilnosti in delovne sile je želja, ki jo veliko krat slišimo v Evropi. Eh, slabost tega pa je, da, kajti s tem se odpira notranji trg, ampak na določenem področju imamo več mobilnosti, kot bi domnevali in kot bi si želeli. Eh, ukvarjala sem se s poročili, ki govorijo o tisočih ljudi, eh, ženskah, ki so sodobne sodobne sužnje na kmetijah v Siciljah. Ti ženskam praktično ne plačajo, če tudi 12 eh, ur na dan trdo delajo tudi v vročini. Policijska poročila govorijo o visokem številu Romunk, ki v teh okoliščinah eh, delujejo kot sodobne sužnje in tako tudi z njimi ravnajo. Žalnost vemo, da te uradne številke o žrtvah predstavljajo le vrh ledene gore če te ljudje potem po trdem dnevu končno lahko počivajo, jih potem pravzaprav opogosto čaka druga oblika zlorabe, spol, spolno nadrgovanje ali pa zloraba eh, strani eh, bodi si lastnika zemljišča, eh, najemnika dela, sodelavcev in tako naprej. In e, povedati moramo temu v oči in povedati, da sodobno suženstvo obstaja in ne to na tisoče kilometrov stran, na drugih celinah, temveč sredi nas v Evropi in ne le v Italiji, temveč tudi v drugih državah članicah dve tretjini dve, teh eh, žrtev so evropske državljanke, večinoma ženske in dekleta in zaradi spolnega zlorabljanja jih veliko krat um, vozijo preko meja. Države članice imajo pravno, pa predvsem pa moralno dožnost, da zaščitijo te ljudi, ki prihajajo iz ene države v drugo in se tam pravzaprav soočajo z nevarnosti hude zlorabe. Potrebujemo redne kontrole, eh, prav tako je treba opredeliti um, primere zlorab, treba je zaščititi uh, žrtve in kaznovati storitelje. Kot so poročevalka glede direktive o zaščiti žrtev, se bom zelo zauzemala za zaščito žrtev. Te potrebujajo ciljeno zaščito informacije o svojih pravicah, potem tudi uh, konsekventno uh, kazen za tiste, ki so jim storili hudo. Hvala, sedaj pa ima besedo gospa Bjork za dve minuti. Izvolite. Tak, komisar avramopoulos eh, kolegu kolegi veste da imamo da smo že pred leti prosili za strategijo in je nismo dobili. Sedaj pa imamo seznam različnih akcij. V redu, ampak eh, moramo biti iskreni. Eh, ta dejanja niso strategija, nimajo iste vrednote in niso sistematični. Želela bi podati nekaj priporočil. Trgovina z ženskami in dekleti, ki so jih eh, kupili moški na trgu prostitucije. Tukaj moramo narediti, kriminalizirati tiste, ki uporabljajo te žrtve. Komisija pravi, da želi pozvati države članice, da kaznujejo tiste, ki zavestno izkoriščajo storitve um, trgovine z ženskami in dekleti. Problem pa je, da če kdo ve, da izkorišča um, to trgovino in to je zelo težko dokazati v številnih državah članicah, na švedskem, irskem in drugot, je, so bili bolj uspo, uspešni v boju proti trgovinam z ženskami in dekleti. Tam je prepovedan nakup storitev prostitucije. Leta 2018 smo treba je preprečiti, da, se, da se ženske kupujajo in prodajajo. Naš, tudi mi na švedskem imamo ta pojeja v mitu, ki je namenjan ženskam. Uh, Eh, ki so spolno zlorabljenje. In zato cenim podporo, ki se nudi ženskam žrtvam prostitucije in uh, to je tudi med dejanji, ki so zapisane, vendar pa ni dovolj. Če ne bomo eh, delali, mm, nekaj naredili med tistimi, ki kupujejo te storitve, se ne bo zgodilo nič. Ostali bomo na istem stališču, moramo s tem nehati, dovolj pogumni moramo biti, da eh, s tem zaključimo, rečemo dovolj in zapreti tisti, ki izkoriščajo storitve prostitucije. Sedaj pa ima besedo gospod Urta Sun za dve minuti. Izvolite señor presidente castaldo uh, la trata de seres humanos en la unión europea es un. hvala gospod predsedujoči boj proti trgovini ženskami in dekleti je problem ki je vedno večji po podatkih uh, evropske komisije je petinšestdeset odstotkov so ženske in dekleta od leta dva tisoč trinajst in dva tisoč štirinajst je bilo registriranih uh, šestnajst tisoč žrtev in uh, Čeprav mi vemo, da je teh primerov veliko več, dvakrat ali trikrat več, kajti veliko teh primerov uide statistiki in vemo, da zaradi te migratorne krize, da so to izkoristili in so eh, ženske in, eh, in dekleta izkoriščali. Izkoriščali so najbolj krhke, eh, približno 2500 otrok je vstopilo v Grčijo v prvem, eh, v prvem polletju leta 2016. In, um, Veliko možnosti imajo ti otroci, da postanejo žrtev trgovine. Veliko Nigeriji, ki je žrtev trgovine ženskami in dekleti, predvsem za spolne storitve. Od septembra leta 2017 je več kot 3000 uh, eh, žensk in deklet. Uh, prišlo prek Libije in uh, bile so registrirane kot žrtve spolnega nadzora. 6. novembra je 26 žensk, eh, nigerik, bile ubite, uh, mafija jih je ubila, ko so skušale doseči italijansko obalo. In to je resnica. Uh, Evropska komisija mora spričo te realnosti uh, se odzvati. Imamo dobre instrumente, ki pa jih je treba izvajati na bolj konkreten način. In komisija mora biti biti strožja pri, um, <clears throat> pri eh, tem, da prisili države članice, da uporabijo te instrumente. Mi moramo izkoristiti vse te instrumente in imeti uh, globalno politiko, da se soočimo s tem problemom. Gospod komisar, želeli bi vedeti od vas, kakšne, kakšna kaj pripravlja komisija, da se bo soočila s tem fenomenom. Hvala, sedaj pa ima besedo Eh, gospa Ajuto za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod komisar. Še danes uh, kljub uh, direktivi 36 iz leta 2011 o boju proti trgovini ženskami in dekleti in o žrtvah, uh, kljub temu se ta uh, pojav ne zmanjšuje. Ravno nasprotno, podatki pričajo o velikemu uh, naraščanju. V tem črnem trgu so ženske in dekleta tisto, ki so glavne žrtve. Komisija je ugotovila, da 66 odstotkov žrtev so ženske in 15 odstotkov so mladoločne in one so žrtve svojih krvnikov, ki jih pripeljajo v Evropo in jim obljubljamo nov svet. Boljši, boljše življenje, ko pridejo v Evropo, pa se znajdejo v nočni mori, ki je veliko hujša kot tista, ki so jo doživljale doma. In, um, večinoma delajo na črnem trgu in uh, so spolno zrabljena. Po podatkih UNDOKA v Evropo kriminalne skupine vsako leto zaslužijo 3 milijarde dolarjev uh, na račun uh, trgovine z ženskami in dekleti samo za spolno izkoriščene. In vemo, da je trgovina z uh, ženskami in dekleti tesno povezana z migratorno krizo, ki uh, je prizadela Evropo, zlasti Italijo in Grčijo. Ali komisija namerava sprejeti posebne ukrepe za soočenje s to krizo ali bo celotno breme spusti, pustila na ramenih teh držav. Ali ne bi mogli okrepiti eh, prizadevanj na mejah za to, da bi eh, zmanjšali to sramuto. In poleg tega moramo omeniti in spomniti eh, komisijo, da Unija ni samo cilj, ki jo izberejo kriminalne družbe, ampak je tudi izvor trgovine z eh, ljudmi. Vemo, da številne ženske iz Okay. Številne ženske iz uh, eh, šipkejših držav um, so izkoriščene v bogatejših državah in tako je ta nujna situacija še hujša in še večje so razlike med državami znotraj Evrope. Organizirani kriminal ni edini sovražnik, eh, proti kateremu se moramo boriti. Revščina sedaj je endemična znotraj številnih držav članic in, ra in je ravno tako uh, nevaren. Uh, sovražnik in deluje skupaj z kriminalnimi organizacijami, ki delujejo znotraj naših meja. Ne moremo tega več prenašati. Napočil je trenutek, da to ustavimo. Vsi, da, vsi smo skupaj danes tukaj in sprašujemo, kakšne bodo konkretna dejanja in ukrepi, ki jih bo komisija pripravila, da se sooči s tem problemom. Potrebujemo nično toleranco, to smo že povedali, proti trgovini z ljudmi. Kot vemo, ta trgovina predstavlja suženstvo, ki je v nasprotju z uh, um, listino o temeljnih pravicah, eh, o človekovih temeljnih pravicah. Hvala. Hvala kolegica, sedaj pa besedo predajam eh, komisarju Avromopolusu. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Dovolite, da se najprej zahvalim kolegom eh, in kolegicam iz vseh političnih družin, ki so sprožili današnjo razpravo. to je pravočasna razprava, gre eh, za zelo znano in zelo občutljivo temo. Poleg tega pa je seveda to tema, ki je eh, na vrhu interesov naših državljanov. Hvala parlamentu, da se vršča zauzema in izkazuje podporo eh, v boju, našem skupnem boju proti temu strašljivemu pojavu. Prepričan sem, da se te dvorani vsi strinjamo, da kadar se ukvarjamo s trgovino z ljudmi, da to, kar resnično šteje, so ukrepi in rezultati. Veliko več to šteje, kot pa dobri nameni in lepe besede. Sodobni trgi z sužnji v Libiji in drugot, kjer prodajajo in uh, eh, kupujajo ljudi kot poceni blago, Eh, ne bodo videli konca, če ne bomo ukrepali zdaj. Nasilni uh, ljudje, ki izkoriščajo brezupne uh, in šipke moške, ženske in otroke, bodo še naprej kovali astronomske dobičke, če jim ne bomo zdaj stopili na prste mučenje, bolečine in hude brazgotine na ljudeh in njihovih dušah ne bodo zaceljeni, če eh, žrtev ne bomo zaščitili in za nje poskrbeli zdaj. Nažalost pa eh, situacija, kot vsi veste, ni ne nova in ne. In se ne dogaja zgolj v nestabilnih državah trgovina se odvija tudi tukaj, v Evropi, pred našimi očmi. Kot je dejansko pravilno zastavljeno v vašem vprašanju, obstaja pri tem tudi zelo močna uh, razsežnost spola. Sicer pa razpoložljivi podatki ne zajemajo resnične razsežnosti tega pojava. Prav tako je res, da se te obupane ljudi običajno izkorišča v delovne in spolne namene. Torej, zdaj potrebujemo to, da se te obupane ljudi običajno izkorišča v delovne in spolne namene da se osredotočimo na konkretne značilnosti tega zločina in da eh, se ga lotimo z ustreznim orodjem. Vendar pa bodimo tudi iskreni. Dejanski boj proti trgovini z ljudmi se ne bojuje tukaj, eh, ne bojujejo ga evropske ustanove. Ta boj se bije na terenu države članice in njihovi organi so tisti, ki morajo um, tukaj postoriti svoje in uh, sodelovati med sabo. Seveda bo komisija še naprej podpirala prizadevanja uh, teh operacij. Zelo viden uh, dokaz skupnih prizadevanj je razviden iz informacij, ki jih zagotavlja Europol. Od leta 2016 do začetka decembra 2017 je bilo Europolu predanih 2400 in še nekaj primerov. 10600 in še nekaj potencijalnih eh, žrtev je bilo registriranih. Večina državljanov Evropske unije Ogromno osumljencev je bilo označenih v podatkovnih bazah. Večina teh osumljencev pa so znova bili državljani Evropske unije. In v ta čas smo z naprednim pristopom v Evropski uniji uspeli doseči to, da imamo trdno pravn, pravno podlago in politični okvir, s katerim je Evropa postala uh, ena od držav v prvi vrsti teh prizadevanj. Sedaj pa moramo v celoti izpolniti in izvršiti naš uh, pravni instrumentari, po drugi strani pa moramo okrepiti prizadevanja s ciljanimi in osredotočenimi ukrepi. Moja osebna zaveza in cilj sta, da dosežemo opremljive rezultate, da bomo čim bolj operativni, da bi dejansko dosegli preobrat na terenu. Zato sem lani decembra, kot se dobro spomnite, predstavil seznam nadaljnih konkretnih ukrepov za eh, naše nadaljne ukrepanje. Treba je eh, prekiniti način delovanja trgovalcev, okrepiti je treba pravice žrtev, eh, okrepiti je treba tudi notranja in zunanja prizadevanja in to na usklajevan način, hkrati pa moramo razširiti tudi našo bazo znanja in poskrbeti za ciljeno finančno podporo. Spremljali bomo napredek pri sprejetih ukrepih in poročali bomo o, o napredku tako parlamentu in svetu že ob, zakonč, ob koncu leta 2018. Prav tako moramo posodobiti statistične podatke o tem pojavu in ti statistični posodobljeni podatki bodo na voljo že v naslednjem poročilu o napredku za leto 2018. Vključevali bodo razsežnost spola, eh, prizadete otroke in tudi oblike izkoriščanja. Sedaj preučujemo in to zelo podrobno, kako države članice izpolnjujejo direktivo uh, Eh, Evropske unije proti trgovanju z ljudmi in nikakor ne bomo omahovali pri vzpostavitvi postopkov zagotavljanja kršitev, če bo to potrebno. Kar zadeva delovne inšpekcije, bo komisija kmalo pripravila drugo poročilo o izvajanju direktive o sankcioniranju delodajalcev. Tukaj eh, spol, spol igra ključno vlogo pri našem novem naboru ukrepov. V tem pogledu bomo tesno sodelovali z Evropskim inštitutom za globalno enakopravnost in eh, ponudili državam članicam praktične smernice glede tega, kako je treba izvajati določbe direktive proti uh, trgovanju in o zaščiti žrtev. Kar zadeva vire, ki so namenjeni uh, razsežnosti spola, uh, pa bo komisija pripravi, je pa je komisija leta 2016 pripravila obsežen pregled uh, politik in izkazalo se je, da skoraj 20 odstotkov financiranih projektov dejansko je bilo specifičnih glede na spol v obdobju 2004 do 2015. Nadaljne prednostne naloge za financiranje Evropske komisije bodo uh, seveda poskrbele, da se bo razsežnost spola ustrezno upoštevala. O tem pogledu Eh, imamo sklad za notranje ukrepe in za azil ter migracije in ta dva finančna uh, sklada bosta da, bo dala večji podarek razsežnosti spola. Novo poročilo pa bo pokazalo tudi, kakšne so napredki na področju usklajevanih preiskovalnih prizadevanj med državami članicami v obdobju od 2015 do 2017. Najlepša hvala vsem za vašo pozornost, še najbolj pomembno pa se vam zahvaljujem za podporo. Vsi smo na isti strani in vsi želimo, da bi se temu grozljivemu pojavu naredil konec. E Hvala, sedaj pa začenjamo z krogom v imenu političnih skupin. V imenu ELS, gospa Matera, za minuto in pol. Barbara, izvoli. Hvala, predsedujoči. Paradoksalno se mi zdi, da leta 2018 še vedno govorimo o suženstvu ko govorimo o trgovini z ženskami in dekleti za spolno in delovno izkoriščanje, temu ne moremo reči drugače kot suženstvo. Od tisoč ljudi, na, eh, žensk na svetu so tri, eh, so tri suženje. Ehm, več milijonov ljudi je, je, je žrtev prisalne, prisilnega dela, spolnega zlorab ali delovnih zlorab. V naši zelo civilni Evropi, po podatkih Evropske komisije, 79 odstotkov žrtev trgovine so namenjene eh, spolnim zlorabem ali prostituciji. V tej dvorani smo že večkrat razpravljali in obtoževali trgovcem in tihotapcem in eh, želeli zaščititi žrtve. Ampak, če ne bi bilo popraševanje, ne bi bilo trga za te storitve. Potrebovali bi evropsko zakonodajo, ki bo strogo, stroga in homogena, ki nam bo omogočila, da se preganjajo stranke in trgovce po celi Evropski uniji. Evropska komisija mora uh, um, se boriti za to in um, prositi Europol, da si zelo prizadeva uh, za to. Smo v letu 2018 in še vedno imamo spolne služ, sužnje. In zaključila bom z besedami gospeje Simone Veil ki je rekla, da Evropa je morala dokazati, da je vzorna pri izvajanju človekovih pravic. No, storimo to. Grazie, Hvala, kolegica sedaj pa v imenu uh, skupine socialistov, gospa Arena, za minuto 30. Hvala. Vlada direktive o trgovini z ljudmi, um, kar je objavila komisija leta 2016, kaže, da je spolno izkoriščanje še vedno zelo pogosto v Evropi. Uh, najbolj pogosto uh, pred izkoriščanjem na področju dela tukaj um, smo socialisti demokrati večkrat dejali, da je to problem, um, naprimer tudi v kmetijstvu. Um, Torej, Sicilija um, ni edini problem, um, to se dogaja marsikje, prav tako se to dogaja samo z romunskimi ženskami. Naprimer, tudi nigerijske ženske pogosto uh, pripeljajo v Bruselj za spolno skoriščanje. Potem pogosto govorimo o spolnem skoriščanju. Ja, to je eno. Poleg tega pa so tudi uh, tukaj skoriščanja podjetij, ker imajo ta podjetja pač v interesu dobiček na kratek rok, tako da plačujo čim manj svoje delavce. In torej želim naslednje. Če Če delimo um, torej na področju spolnega skoriščenja in pa če govorimo o trgovini z ljudmi, potem moramo tudi poskrbeti za to, da bodo evropska podjetja bolj odgovorna, kajti podjetja danes izkoriščajo te ljudi v kmetijstvu, um, ko pridelujo paradižnike ali pa um, naprimer jaboka ali kjerkoli že. Samo zato, ker podjetja želijo prodajati proizvode po nižjih cenah v supermarketih uh, in to brez kakršnekoli pomislekov. Torej, gospod komisar, mislim, da je nujno, da zahtevamo držav članic, da se ta direktiva spoštuje. To je tudi odgovornost komisije. Imamo torej, direktivo, imamo države članice, ki te direktive ne spoštujejo v praksi. Prav tako pa moramo tudi državam dati sredstva in pa vire, kot naprimer um, socialne inšpekcije, tako da se dejansko nadzoruje, ali se delovska zakonodaja upošteva. Zaščito delavcev in dela tako lahko zaščitimo vse ljudi in sedaj je končno počel čas, da tudi podjetja spoštujo takšno zakonodajo. Ja, Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Forenca v imenu uh, skup, um, konfederalne skupine Evropske združene levice, zelene nordijske levice. Hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o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 in um, nekim drugim pojavom. 60 odstotkov žrtev po poročilu komisije iz leta 2016 predstavljajo ženske. Največkrat prihajajo iz Albanije, Nigerije in drugih. 80 odstotkov iz spolno zlorabljenih. 78 uh, odstotkov žrtev uh, je podvrženo spolnim zlorabem. Spolno suženstvo uh, um, je seveda zaznamovano z mačizmom in nasiljem do uh, žensk v tej Evropi, se strani belih evropejcev, ki v besedah podpirajo človekove pravice. Jaz pozivam Evropsko komisijo in evropejce, da se bori proti seksizmu in proti rasizmu in zahvaljujem se. Um, kolegici Matera, da je omenila Simone Veil in ne Silvija Berlusconija, ko govorimo o spolnih zlorabah. Hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Rajntke v imenu skupine zelenih Evropske svobodne zveze za minuto 30. Dear colleagues, dear Hvala, gospod predsednik, gospe, eh, kolegice in kolegi. Ženske in deklice niso žrtve. Ženske in eh, deklice postanejo žrtve. Ženske in deklice so močne in odporne, vendar pa so prepogosto izkoriščene. Prepogosto jih izkorišča sistem ki je namenjen eh, peščici uh, ljudi, da iz njega kuje dobičke in uh, to na račun številnih drugih ljudi. Ni šibkost teh uh, um, deklic, da so izkoriščene. To je naša šibkost, da to dopuščamo, da ne poskrbimo, da bi toliko žensk in deklic živeli, živelo svobodno v Evropski uniji. Odgovornost pa se prelaga z pleč na pleča. In če so Evropske unije, uh, članice Evropske unije prešipke, da bi izvajale direktivo, ki že velja, potem mora odločno ukrepati komisija. Potrebujemo več policijskega sodelovanja, tudi čezmenega. Vsekakor morajo storilci ugotoviti, da bodo bodo njihove posledice, njihova dejanja imela posledice. Potrebujemo boljše usposabljanje policistov in pravosodnega osebja, kajti veliko krat sploh ne vedo, kako ravnati v primerih uh, trgovine z ljudmi. Potrebujemo pa tudi pravico in podporo za tiste, ki so postali žrtve, kaj so pogosto ostali sami. Ženske uh, in deklice in njihove pravice eh, še niso eh, nekaj, kar, eh, na čemer lahko zavežemo mašnico v letošnjem letu. Naredimo nekaj na tem. Hvala, sedaj pa ima besedo gospa Dovnano v imenu skupine Evrope svobode in neposredne demokracije za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod komisar. Kot je dala komisija, več kot tretjina od 15 tisoč žrtev um, kar smo v Evropsko unijo potrebili med leta 2013 in 2014, um, je bila izven Evrope. In torej, da citiram, kar je dejala tudi komisija. Omrežja, ki se ukvarja s trgovino z ljudmi, izkoriščajo nezakonite uh, poti in najbolj izkoriščajo predvsem ženske in otroke, najbolj ranljive. Ti trgovci vedno bolj izkoriščajo tudi azilni sistem. Uh, No, iz um, odziva julija 2017 pa se komisija potem obrnila na države članice. Dejali ste, da se slabo izvaja zakonodaja na področju trgovine z ljudmi. In torej vidimo, da nišče sploh ni izpostavil uh, migracijske politike Evropske unije. Ta je predvsej neodgovorna in vidimo, kakšne so potem grozne posledice, tudi suženstvo in pa spolno izkoriščenje, kot predvsem um, prizadene otroke. Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Troziski v imenu skupine Evrope narodov in svobode. Za eno minuto, izvolite. Merci, le Hvala, gospod komisar. Trgovina z ljudmi, kot naprimer prostitucija ali pa beračanje, um, je velik problem v celotnem svetu, sploh v Evropi. To je tako kot naprimer trgovina z drogami. Vse skozi, naprimer na ulicah vidimo moške, ženske in otroke, ki trpijo um, torej na ulicah, um, na mrazu in torej so izkoriščeni. Um, nekaj jih prihaja iz EU, nekaj pa tudi iz drugih držav, naprimer UNICEF pravi, da je vedno več nigerijskih žensk um, žrtev trgovine z ljudmi. Kaj torej predlagate? Ali naj komisija še bolj kaznuje države članice, ki ne bodo spoštovali določene direktive? Ali Eh, pa naprimer nekaterih obveznosti do unije, kot eh, če bo to pomagalo žrtvam. Potem naprej, tukaj imamo šengenski prostor, ta je sedaj omogočil mafijsko izkoriščanje, ehm, izkoriščanje splošno in marsiče se ne da izslediti. In sedaj ne bi komisija še povečala te kvote za migrante in trgovci bodo imeli še več možnosti, naprimer, da bodo na koncu izkoriščali ljudi kot sužnje. Ponovno tudi tukaj želite. Um, um, regulirati stvari na napačen način. To bi bilo vse mogoče rešiti brez takšnih narosti. Hvala, sedaj pa ima besedo gospa Doc v imenu nepovezanih poslancev za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Trgovina z ljudmi je resen zločin, ki lahko prizadene vsakogar, vsake starosti, spola in narodnosti. Gre za zločin, ki trenutno prizadeva eh, vsako veliko mesto v Združenem kraljestvu in v Evropski uniji. Ženske in deklice predstavljajo več kot 700 odstotkov ocenjenega števila žrtev po vsem svetu. Nacionalne statistike pa ocenjujejo, da je le v Združenem kraljestvu na deset tisoče žrtev tega grozljivega zločina. Prejšnje ocene pa so omenjale deset do trinajst tisoč žrtev v Združenem kraljestvu, ampak sedaj se meni, da je to le vrh ledene dobe. Leta 2015 je trgovina z ljudmi in izkoriščanjem. Uh, bila predlog eh, predmet eh, iranskega zakona in tako se zagotavlja podpora tistim, ki so postale žrtve. Ta zakon zagotavlja več podpore žrtvam v smislu nadomestila, zagotavlja tudi varuhe za otroke, ki so bili žrtve in zagotavlja tudi pomoč in podporo med kazenskimi preiskavami in po njih. Ampak eh, zakonodaja je omejena. V vsakodnevnem življenju obstaja velika moč, možnost, da boste naleteli na žrtvo, ki je bila izkoriščena. Izobraževanje bo eden redkih uh, načinov, kako lahko izkoreninimo ta gnusen zločin. Hvala, sedaj pa imam besedo gospa Šojdrova za minuto in pol. Mikaela, izvolite. Děkuji za udělení slova. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, zelo žalostno je, ko poslušam te govore, kaj ti število žrtev se ni zmanjšalo. Govorimo o statistiki, ki omenja 2 milijona žrtev in to je zelo žalostna statistika. Kot pravite, je večina teh žrtev uh, žensk in otrok. Uh, ki so zelo prizadeti. Obstaja tudi panoge, kakršno je gospodinstvo ali pa delo v gospodinstvu. To so panoge, eh, v katerih je, so najbolj zastopane ženske in geografsko gledano Albanija, Kitajska, eh, Nigerija, Vietnam, Maroko. To so države, odkudar večina teh žensk prihaja. To, trgov, to vrstna trgovine z ljudmi ne moremo eh, trpeti in res je, da potrebujemo učinkovite rešitve. Češka republika je ciljna država kot tudi tranzitna država, nismo pa država izvora. Zagotavljamo podporo in eh, pomoč žrtvam z posebnimi eh, programi in imamo dobro sodelovanje z številnimi ne, eh, dobičkonosnimi neprofitnimi organizacijami. Zlasti te pa so zelo pomemben partner v boju uh, proti trgovini z ljudmi. Zato bi priporočila, da tudi druge države članice EU uh, razvijajo tesno sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Zelo pomembno pa je okrepiti tudi dejavnost na nacionalni ravni, tako da bi konkretne panoge in regije opredelili. Hvala. E Hvala, sedaj pa ima besedo gospod Martin. Hvala, predsedujoči, gospod komisar. Ali imajo naše vrednote ceno? Ali kaj stanejo? Za um, nekatere je ta cena določena, torej naprimer, um, to, kakšna je cena um, pradižnika na Siciliji ali pa kje druge, No, gledajte, posod vidim, kaj se dogaja naprimer, na tem področju. Torej, eno, naprimer, imamo vem, češnje, paradižnika, poleg tega pa ima tudi ta cel sistem sušenstva v kmetijstvu. To je rezultat eh, spolnega izkoriščanja vem, različnih nigerijskih, rumunjskih eh, in drugih žensk. Sama podjetja to organizirajo. Te delo, ki so nekakšne talke in Seveda želijo si boljšo prihodnost, sanjajo o tem, ampak nikoli niso svobodne. To je dejansko izkoriščanje, to je trgovina. In eh, te ženske vedno bolj trpijo. In eh, seveda je prav, da vedno to bolj obsojamo, to je v redu. Ampak mislim, da um, retorika ni zadosti. Nekaj moramo dejansko narediti, da to končamo. Zato res prosim, gospod komisar, prosim, da predstavite svojo strategijo za naslednja leta, za boje proti trgovini z ženskami. Tega vedno več. To mora biti učinkovita strategija in moramo se odzvati na to, da je situacija vedno bolj urgentna, nujna in nekatere države ne spoštujejo pravnih instrumentov. To je problem. Poleg tega pa jim je treba finančno pomagati, da se lahko skupaj bojimo proti tej veliki državi. Hvala, sedaj pa ima besedo gospa Kuneva za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, nehumani trgi dela oziroma tr delovni pogoji vladajo v Italiji, pa tudi v Grčiji, tam, kjer se goji paradižnik, go gobe, eh, špargli in to velja tako za Češko kot tudi za Grčijo. Trgovina uh, in prisilno delo so, sta pojava, uh, ob katerih bi moralo biti evropejce sram. Ne gre zgolj za spolno industrijo, gre tudi za poljedelstvo, gradbeništvo, turizem. Vse to so panoge, ki jih tare ta problem. Evropa pa ne bi se smela ponašati svojo statistiko. Ni prav, da. Eh, opažamo to vrstno rast, ki je povezana s to vrstnim sozdobnim suženstvom. Ali je komisija preučila ali di, eh, direktive o, o, o trgovini in o sezonskem eh, delu, ali se dejansko izvajajo ali pa komisijo zanimajo zgolj finančni predpisi. Ta problem moramo rešiti. Zato potrebujemo pametno delovno inšpekcijo, kot sem že poudarila tudi v poročilu uh, o, o delovni sili. Potrebujemo o, eh, pregledni nadzor nad migranti in poskrbeti moramo, da bodo eh, vsem zagotovljene delovske pravice. Le tako bomo lahko na glas rekli, da živimo v 21. stoletju. Le, ta, eh, ne, le na ta način bomo lahko naredili konec vsemu strahu. Park, uh, Parker, dve minuti. Margot, beseda je vaša. Thank you, Hvala, gospod predsednik. Trgovina z, ljud, z ženskami in, deli, eh, in eh, otroki je zelo uh, obsežna. Leta 2016 je skoraj 30 odstotkov žrtev sodobnega suženstva bilo otrok, ampak ta statistika pocenjuje resničen obseg dogajanja. Kaže le to, kar je poročano, v nekaterih primerjih pa so tudi uh, zapisi nedosledni. Izginotja otrok so kruta resničnost sodobnega suženstva suženjstva. Leta 2015 je 10 tisoč migrantskih otrok izginilo po Evropi po besedah Europola. Vsi so iskali boljše življenje, ampak eh, pristali pa so v rokah eh, eh, gospodinskih sužnjev, spolnega zlorabljanja in tako. Tako so ti otroci še naprej ranljivi in se jih zlorablja. Kako lahko dopuščamo, da se dogaja to vrstno nedostojno dogajanje. Tukaj gre za visoke vsote denarja. Žrtve so zgolj kmeti v igri zločina. Vsako žrtev kriminalci zlahka nadomestijo. Ena smrt za njih ne pomeni nič. Komisija mora dojeti, da, je, da prosti pretok ljudi le še poslepšuje problem in pomaga kriminalcem eh, in slabi položaj um, žrtev. Nič čudnega ni, da se je ta zločin še razmahnil. Migranski otroci pravzaprav lahko grejo iz Grčije v Francijo in nihče, uh, jih nihče ne vidi. Vsakeč, ko se o tem pogovarjamo, se ne razreši nič. Če tem ne bomo naredili konec, potem upanja za žrtve ni. Hvala. Hvala vam. Naslednja dobi besedo gospa Hit za dve minute. Tako odforambe sedan 2016 står EU helt ... Hvala. Od leta dva tisoč šestnajst Evropska unija nima boja proti trgovini z ženskami in dekleti. Gospod Evramopolis je že večkrat obljubil strategijo, petega decembra pa je predstavil tako imenovano, eh, komunikacijo, sporočilo o trgovini z ženskami in dekleti. In strategija ne prinaša nekih velikih sprememb. Zelo sem razočarana nad delom, komisije. Že deset let se ukvarjam uh, s trgovino ženskami in dekleti v Evropskem parlamentu in vedno sem naletela na opozicijo, uh, na nasprotovanje. Verjetno je, da ljudje ne razumejo tega kriminale. Uh, trgovina ženskami in dekleti je čeznacionalna trgovina in zahteva čeznacionalno strategijo. Če mi naše ambicije zmanjšamo, potem je, kot da bi kriminalcem rekli, da lahko nadaljujejo svojim delom. Pomembno pa je, da bi jim poslali politično sporočilo in se odločno odzvali. Človeško trpljenje um, žrtev pomeni, da moramo resnično okrepiti boj proti tem um, taki trgovini moramo delovati tudi na področju povpraševanja, slediti denarja in pri čezmejnem policijskem sodelovanju je treba izboljšati zaščito žrtev, tako med kot po sodnih postopkih. Zelo pomembna je tudi uloga koordinatorja. Moramo imeti nekoga, ki bo imel to funkcijo in bo poznal trgovino z ženskami in dekleti. To je ključnega pomena za boj proti tej trgovini. Koliko časa bomo še tolerirali v Evropi tako trgovino? Kdaj bo komisija predstavila strategijo za resnični boj proti trgovini? E Hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Pimenta Lopez Žuao. Izvolite. Hvala, predsedujoči organizirani kriminal seveda ima dobiček od spolnega izkoriščanja, to je še bolj dobičkonosno, kot pa uh, eh, trgovina z orožjem ali pa z mamili. To je velik posel. To se potem ponastavlja še preko pranja denarja. Trgovina z ženskami, naprimer, uh, eh, poteka tudi tako, da se um, torej izsiljuje uh, služenstvo ali pa da se izvaja prisilne poroke potrebujemo prepoved. Tukaj vidimo, da je na tisoče žensk potem oprožajo, ko so v bistvu sužne um, ali pa so drugače izkoriščene. To se dogaja v prostituciji, pa tudi sicer nekateri pravijo, da je prostitucija v bistvu ženska izbira. Ne, ne, to je kršenje ženskih pravic, dostojanstva ter um, pravic na splošno. To je zelo grdo izkoriščanje teh žensk. To je huda kršitev človekov pravic. Moramo zavrniti kakršnekoli pobude, eh, kot naprimer pobude iz Portugalske, ko nekateri želijo legitimizirati ehm, prostitucijo. To je potem tudi pomenilo legitimizacijo takšnega izkoriščanja. <clears throat> Sedaj pa ima besedo gospod Panceri za minuto in pol. Hvala, predsedujoči. Kot je bilo že povedano, ni treba pogledati daleč, da vidimo zgodbe o spolnih zlorabah ali zlorabah za delovno izkoriščanje. Dnevno se dogaja v Evropski uniji, žrtve pa so večinoma ženske in mlada dekleta, ki padejo v past spolnih zlorab spolnega izkoriščanja. Veliko kretov izkoriščene tudi delovno, imajo zelo dolg delovni čas, slabe pogoje in slabo plačilo. Primer tega je tudi Italija, moja država, kjer veliko žensk dela v kmetijstvu v zelo, zelo nečloveških pogojih. V številnih primerjih je, v nekaterih primerjih je celo prišlo do smrti, kot, eh, kot gospa Pavla Klementi, ki je leta 2015 v Apulji umrla, umrla, jo je težko delo, ko je pobirala gra, eh, grozdje in bila plačena 2 evra na uro. <clears throat> Torej, to so kraji, kjer obstajajo take zadeve. Evropska unija pa mora tam nekaj narediti in ne samo predati, eh, predati teh ljudi sodiščem, treba je tudi kaznovati podjetje in imeti politiko, tako da, m, dekleta ne bodo prisiljena svojega življenja predati nekim barabam in zločincem. Tako politike morajo nuditi večje možnost. Potrebujemo več politik za zaposlovanje, za blaginjo, ki bo zagotovila socialno varstvo. Potrebujemo strožje politike glede um, pravic in te pravice je treba tudi izvajati. Gospod komisar, od besed je treba prejiti k dejanjem. E, e Hvala, sedaj pa ima besedo gospa Valina za eno minuto. Izvolite. Hvala, dobro večer vsem. Gospod komisar, ni prave zaščite delavcev v Evropi. To je velik problem v celotni Evropi. Tokrat govorimo o tem obsežnem problemu. Eh, torej vedno več je tega izkoriščena delavcev. Vidimo, da seveda imamo določena dovoljena za bivanje ali pa za delo, ampak to še ne prepreči izkoriščanja. In to izkoriščanje je pogosto ženski obraz. Izkoriščanje uh, torej, pri ženskah je hujše kot pri moških. Torej 76 odstotkov žrtov je žensk in 50 odstotkov tega je otrok. Uh, Poleg tega potrebujemo močno politiko, ne samo neke retorike in pa namenov. Ne, potrebujemo koordinacijo med državami ter pa komisijo za to področje trgovine z sužnji. Potrebujemo horizontalne politike in prav tako moramo dati več podarka na socialnem dialogu. Tako da oblikujemo boljšo delovsko zakonodajo. Hvala lepa sedaj pa gospa Ward za minuto in pol. Julie, prosim. Uh, thank you very much, President. The right... Hvala, predsedujoči. Vedno več je trgovine z sužnjim, eh, z ljudmi na splošno. To je velik problem sploh za feministke. Ženske so pogosto, eh, bolj pogosto žrtve te trgovine z ljudmi sploh na področju spolnega skoriščanja. Ta pojav je v popolnem nasprotju z našimi vrednotami, kot tudi evropskimi in paracionalnimi zakladajami. Kaže, da ženske še vedno pogosto nimajo človeških in drugih pravic. Naj omenim uh, transseksualne uh, delavce. Tukaj imamo naprimer veliko um, umorov um, in torej umorov teh um, ljudi, ki delajo v prostituciji. Mislim, da je to uh, velik problem, torej se moramo bolj sretočiti na ta posebno vedik. Um, transseksualcev. Zanima me, kaj je komisija tukaj naredila, da bi zmanjšali to trgovino z ljudmi. Res škoda, ko vidimo, da države pravijo, da češ se s tem ukvarjamo, um, ehm, naprimer, ko pripričujemo migrantov, da bi prišli v Evropo, ampak po drugi strani pa ničesar ne storimo, ko gre dejansko za uh, ženske v spolni industriji in pa za transseksualce. Se veselim vašega odgovora. Hvala. Hvala hvala. Tukaj smo leta 2018 in tukaj v Evropski uniji. Imamo ljudi, ki um, so torej uh, žrtve trgovine z ljudmi. Sužne, sužne, uh, sužne imamo torej uh, in to se da ravno v času, ko se po svetu bolj borimo proti spolnemu skoriščenju. Ne smemo pozabiti na najbolj renljive ženske in otroke. Torej, tega izkoriščanja pa je po drugi strani vedno več. Nujno je, da EU ukrepa, tako da bomo zastavili te krute prakse. Predvsem moramo pripeljati storilce pred roko pravice in prav tako moramo pokazati s prstom na tista podjetja, ki izkoriščajo um, naprimer te delavce v industriji prav tako države spoštovati direktive ter pa zakonodaje, um, naprimer na področju sezonskih delavcev in prav tako potrebujemo ustrezno zbrane podatke, tako da bomo vedeli, kakšno realno stane in potem lahko dejansko v celoti odpravimo takšno suženstvo. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost uh, predsednika, dobil sem pet prijav. Uh, in besedo predajam gospe zborsk za eno minuto. pán predseda pán komisár. hvala predsedujoči gospod komisar. sama sem bila že pred tridesetimi leti tukaj v podobni razpravi pa se ni nič vmes spremenilo. glede na poročilo napredku uh, za boj proti trgovini vidimo da je iz Romunije, Bolgarije, Mađarske in Polske največ teh žrtv. Skratka, vidimo, da so od petih držav, ki so najbolj pogosto tukaj um, torej izvor teh držav, uh, je štiri iz vzhodne Evrope, novih um, držav v Evropski uniji. Torej vidimo, da je Del problema je tudi v tem, da imamo dve Evropi in pa velike razlike med državami članicami Evropske unije. Torej, če danes želimo enotnost, uh, se moramo zavedati tega, da potrebujemo solidarnost za enotnost, potrebujemo spoštovanje dostojanstva vseh. Ne gre samo za meje, samo skupaj se lahko bojimo proti temu fenomenu, eh, ne glede na meje med nami. Hvala, kolegica. Sedaj pa ima besedo gospa Kinniči za eno minuto. Hvala predsedujoči, gospod komisar trgovina z ljudmi, kjer so žrtve predvsem ženske in dekleta, je fenomen, ki se ne zmanjšuje. Ravno nasprotno, kljub eh, sprejemu direktive iz leta 2011, zelo hitro raste in sicer največ zaradi migracijske krize, med katero je število mladih brez spremstva hitro zraslo. Zelo lahko jih je najeti in še danes niso uh, zaščiteni, zato končajo v mreži uh, kriminal, kriminalnih družb, ki jih uh, uporablja za delo. Uh, komisija ima tukaj odgovornost, da ukrepe države članice, zato da države članice začnejo polno izvajati direktivo iz leta 2011. Treba je uh, povišati število preiskav in preganjanj in uh, treba je tudi žrtve pozva žrtve zavarovati in nuditi posebno pomoč. Hvala, kolegica. Sedaj pa ima besedo gospod Marijas. Izvolite. Grazie, prezidente. Je Borija Ginekonke kot. Hvala, predsedujoče. Trgovina z ženskami in dekleti je zelo prisotna v Evropske unije, kar pomeni, da mora sprejeti resne konkretne ukrepe. 66 odstotkov vseh žrtev eh, so ženske in 15 odstotkov so otroci. V glavnem prihajajo te žrtve iz Mačarske, Polske, Romunije, Bolgarije in nekaterih drugih držav. Na trgu dela in pa v kmetijstvu vidimo največ teh žrtev države članice morajo ukrepati in moramo torej, izvajati to direktivo. Uh, in prav tako treba kaznovati in sankcionirati uh, storilce teh kaznjivih dejanj. Nekaznovanost torej, se mora končati, prav tako moramo tudi okrepiti čezmejno sodelovanje med državami članicami. Eh, Sedaj pa gospa Bilbao Barandika za eno minuto. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ta težava, torej predvsem, vključuje veliko mednarodnih hudodelskih združb. To je problem za celotno Evropo, zato moramo biti tukaj usklajeni. Prav tako moramo pomagati tem ljudem, tudi z socialnimi službami. Prav tako je treba zbrati vredostojne dokaze in pa podatke, ukripati je treba na več ravneh, na ravni več institucij. To je ključno, če želimo dejansko te ljudi pripeljati pred roko pravice. Že od leta 2004, naprimer, smo tukaj marsikaj naredili tudi na področju sezonskega dela, ampak zanima me, ali uh, se kaj dogaja tudi z mladoletniki brez spremstva, imamo tudi, tudi tukaj kakšne bolj resne podatke. Potem kako naprimer z ugrabitvami in pa z trgovino z človeškim organom, kako je s tem? Hvala, sedaj pa gospod Epitidijo za eno minuto. Še kraj, še prezidente. Je kmetalevši, antropon. Hvala. Izkoriščanje ljudi sploh izkoriščene žensk in deklic, sploh za uh, torej, namene spolnosti in pa dela. To obstaja že od antičnih časov. Danes pa je nažalost to dobič krosen posel. No in to potem tudi pomeni stigmo za našo kulturo in pa družbo. Zato mora EU skupaj z državami sprejeti ustrezne ukrepe, tako da bomo zmanjšali škodo in popolnoma odpravili ta fenomen in to čim prej. Evropska unija mora sveda govoriti o členu 5 in pa členu 31 listine o človekovih pravicah, ampak to ni zadosti. Treba je prepovedati trgovino z ljudmi in prisilno delo in treba je priznati to pravico do dostojnega dela za vse. Prav tako moramo bolje izvajati kontrolo, v državah, kjer je veliko spolnega izkoriščanja, kjer je veliko izkoriščanja trgu dela. Marsikaj se dogaja po državah, prav tako treba spodbujati k ukrepanju uh, proti trgovcem z ljudmi. Enako moramo te ljudi čim bolj strogo kaznovati. Hvala, sedaj pa besedo predajam gospodu Romopolusu. Hvala. Hvala. Hvala lepo vsem kolegom za zelo zanimivo razpravo in za zelo koristne prispevke in pripombe. No, moram reči, zelo odkrito, da sem bil vesel, ko sem slišal, da imamo tukaj vsi iste cilje in isti pristop. To sem povedal že prej na začetku v uvodnih besedah podali smo jasno stališče, uh, smo odločni, da nekaj naredimo in to na podlagi načel. Tekom let smo skupaj z državami članice pokazali jasno odločenost, da bomo bolj pritisnili na te storilce kaznjivih dejanj, da preprečimo kriminal, kaznjiva dejanja in predvsem, da zaščitimo žrtve. pripravili smo stabilno evropsko zakonodajo, odločno zakonodajo, sedaj pa moramo poskrbeti za to, da bo ta zakonodaja dejansko uveljavljena v praksi in pa da bo to bolj operativno. Samo, če skupaj vsi delamo, torej predsedstvo sveta, države članice, Evropski parlament, civilna družba, te naše agencije, vsi skupaj, Samo tako lahko dejansko nekaj spremenimo v praksi. In to dejansko želimo storiti. Smo odločeni, da uspemo. In lahko vam rečem, da komisija je zavezana temu, da še povečamo naše prizadevanja s tem v zvezi in sedaj že pripravljamo eh, nove prioritete in jih tudi že izvajamo. Kot sem že povedal prej na začetku v vodnih besedah se tudi sam zavezam temu, da tukaj uspemo. Upam, da bom konec tega leta že lahko poročal parlamentu o doseženem uspehu. Hvala lepa vsem za vašo podporo. Najlepša hvala, gospod komisar.